Um, Dragi kolegi, glasovanje poteka tudi v drugih odborih, zaradi tega moramo to upraviti čim prej. No, posedite se, da bomo lahko glasovali. Hvala. V drugih odborih ravno tako poteka glasovanje, zaradi tega moramo biti hitri gre za predlog uredbe o začasni ponovi uvedbe nadzora na notranjih eh, mejah. Poročevalka je Tanja Fajon. Ali želi besedo? Ja, Tanja, izvoli. Najlepša hvala, predsedojoči, dragi kolegi. Želela bi povedati nekaj besed o kompromisih in o poročilih, o katerem bomo glasovali danes večer. Vsi veste, kako pomembna je šengensko moče za nas v odboru Libe in kako so ti notranji eh, nadzor na notranjih mejah je spodkopal zaupanje. Na kompromisih, ki jih imamo pred seboj, je gre za to, da bi bil maksimalni čas nadzora eno leto na notranjih mejah in to je bilo predlagano tudi v svetu in tudi sama predlagam določene varovalke o tem, kdaj in kako bi lahko uvedli to no, nadzor na notranjih mejah in te varovalke krepijo, varovalke, ki jih je predlagala kompromise in kompromis predstavlja uravnotežen predlog in za začetek, eh, začetek um, pogajanj, zato da ne bi prišlo do toliko notranjih eh, mejah in da bi imeli javne, torej in da bi imeli m, mm, točna navodila, kdaj jih lahko, se jih lahko uvede in za koliko časa. Zato vas prosim, da podprete ta kompromis. Hvala, to je bilo zelo jasno od poročevalke, eh, zato predlagam, da začnemo glasovati o kompromisnem predlogu spremembe 14. Glasujemo. Mrs. Holmeyer, is a point of order. Gospa Holmeyer, imate postopkovno vprašanje? No, najprej moramo zaključiti z glasovanjem, potem boste lahko zastavili svoje postopkovno vprašanje predlog spremembe 14. Minus. Because we were in the middle of the vote. Smo ravno sredi glasovanja, konec glasovanja. Moja kartica ne deluje. Ste to hoteli povedati? Ne, ne, ni šlo za postopkovno vprašanje. Work. <laughs> Sorry, okay, Monika, do you have a point of order? Monika, imate postopkovno vprašanje? Jaz znova bom začela. Sedaj deluje. Ste imeli postopkovno vprašanje? No. No. Okay, fine. Right. Predsednica, ich wollte noch mal darum bitten. Predsednik, želela bi prositi, da bi posebni predlog 143, ko gre za to, da bi imeli kratko časni nadzor med dvema državama članicama, omogočili v posebnih primerih, kot je trgovina z drogami, kot je na nemško-češki meji, kjer obe državi zelo dobro sodelujete, morate hitro sodelovati, da bi to torej tudi uzakonili, zapisali v zakonodajo, da ne bi imeli nadzor samo oddaljen od meje, ampak tudi na sami meji. To so specifični primeri, ki jih lahko torej kratkoročno uporabimo. Okay. Um pustite, da povem do konca, da bi povedala, zakaj bi o tem glasovali ločeno, posebno, Počakajte, prosim, bodite vljudni. Gospa Holmer prosi, da bi se o tem glasovalo ločeno. Imam prav, torej lahko tukaj zaključimo razpravo. Je to sprejemljivo, gledam poročevalko, je to uh, sprejemljivo za poročevalko? Ja, potem bomo o tem glasovali ločeno, kot je, ko bomo prišli torej, do, tega, pred, do te, pred, tega predloga spremembe. No. Sedaj pa predlog spremembe 25. Hvala, gospa Sargentin. Glasujemo. ELS ima enega člana preveč. Oh. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj prehajamo na kompromisni predlog spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet predlog spremembe 1.4.3. Glasujemo. Tik pred kompromisom 24. Točno tukaj ste prosili, da bi glasovali ločeno. Sedaj glasujemo glasujemo o predlogu spremembe 143. Še vedno glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa kompromis 24. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 146. Glasujemo. 146. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog sprememba 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 150 in 23 sta enaka predloga spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Prejet. Kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 26 in 126 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Sto štiriinšestdeset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sto petinšestdeset glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 21 glasujemo. Ne, oprostite, kompromis 20 se opravičuje predsedujoči, glasujemo. Dvajset, kompromisni predlog dvajset. Ali imam prav, Judith? In danes je celo moj rojstni dan, zato bodite prijazni do mene. Nisem hotel aplauza, hotel sem samo, da bi bili prijazni. Kompromisni predlog 21, glasujemo. Torej, kompromisni predlog 21, glasujemo. Konec glasovanja. No, no. Ne prenašam. Kaj se dogaja? Ne, ne, ta, torej ta je bil sprejet. Kompromis 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. kompromis 185, glasujemo. Amedma 185, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 23, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 40 in 205 predloga spremembe, 40 in 205 sta enaka, glasujemo. Pravzaprav ta dva sta bila že sprejeta, ni bilo treba glasovati, no kakorkoli, konec glasovanja. Sprejeta. Še 208, ne. A še uvodne izjave 43. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa uvodne izjave o kompromisu 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 3 glasujemo. Konec. Sprejet. Predlog sp kompromisni predlog spremembe 26 glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Kompromisni predlog spremembe 3, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog spremembe 4, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe je 66, ne, ne, se popravlja. Kompromisni predlog spremembe je 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog spremembe 6, ne. Predlog spremembe 69, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. Predlog spremenj 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog spremenj 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremenj 6 in 70. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Predlog sprejme 77, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 78 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 79 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 84. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog spremembe 91 oziroma predlog spremembe 91 se popravlja predsedujoči. Sprejet. Kompromis 9. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog sprejme 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog sprejme 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog spremembe 13. 13, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 115, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o besedilu, tako kot je spremenjeno. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto za 30 za, 13 proti, 12 vzdržanimi. To glasovanje, da začnemo z pogajanji. Glasujemo. konec glasovanja. In to je sprejeno 30 za, 24 proti, nič vzdržanih. To bo šlo, kolegi, na plenarno, na plenarno zasedenje, kajti nimamo večine, 31 smo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 Uh, tako, kar na naslednjo točko gremo, to je oblikovanje vizumskega zakonika skupnosti, vizumski zakonik. Prosim, če odidete potiho, poročevalec je tukaj, tako da lahko kar začnemo. Hvala lepa. So, colleagues, this is the, um... Torej, to je predstavitev poročevalca Juana Fernanda López Aguilarja o poročilu o oblikovanju vizumskega zakonika skupnosti. Vizumski zakonik govori o pogojih za izdajo vizumov za kratkoročno bivanje, za tranzit na letališču. Najprej dobi besedo poročevalec, potem pa poročevalec esenci in vsi ostali, ki boste želeli eh, še govoriti. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za to, da ste tukaj. Hvala lepa poročevalcu, ki je tudi tukaj in poročevalcem v senci. Juan Fernando, se prečujem za hrup. Takoj bo bolj mirno, prosim, predstavite vaše poročilo. Hvala lepa, ob tej pozni uri. Vse najboljše! Iskrene čestitke. Nadel sem si slušalke, da bi se izognil hrupu okrog mene. Ampak bom pa kratek. Čeprav je to pomembno vprašanje, pomembno vprašanje. Moja dožnost je predstaviti osnutek poročila v izemskem zakoniku. To ni nova tema. Prvo pobudo komisije to je imeli še za časa tega mandata Evropskega parlamenta. Podali so pobudo in 2014 komisija se je odločila, da bo umaknila prvi predlog in je pripravila drugo pobudo. In to je ta osnotek poročila, o katerem govorimo. To je torej temeljit pripravljeni proces. Input so podali poslanci in druge poslanke poslanci po predstavitvi 20. junija odboru Libe ali predstaviti o vizumskem kodeksu in humanitarnem vizumu Julija. In potem je precej akterjev, precej sestankov v akterji in službo in komisijo in s posameznikimi nevladnimi organizacijami, ki so izrazili svoje pomisleke glede trenutnega vizumskega zakonika, bilo strajeno zelo veliko. Začetna točka torej je dobra volja za dosego kompromisa, da pripravimo, najdemo kompromis, da bi dosegli skupno stališče parlamenta pred pogajanji svetom. Tako svet kot komisija želita to pobudo premakniti naprej, tako da bi Evropski parlament moral sodelovati. Zato da bi še pravočasno pred koncem tega mandata videli rezultate in dosegli naše cilje. Da bi to dosegli, pa se moramo zavezati dinamičnemu delu po naših najboljših sposobnostih. Prvi trialog bi naj bil še pred Božičem. To pomeni pred decembrom še. Nekaj kratkih pripomb. Kar se tiče predloga in kar se tiče predlogov sprememb, ki jih bom predstavil samo v snutku. Najprej. Pomembno je spostaviti, da je večina vsebine tehnične narave zelo zapletene. Veliko je tehničnih elementov, ki jih je potrebno temeljito analizirati. Države članice se ločajo o polnih dokumentih, o pristojbinah, o prošnjah in visoki standardi, kar se tiče varovanja javne varnosti in preprečevanja nezakonitih migracij. To je ključnega pomena, ampak celovita zamisel je, da skušamo olajšati zakonite migracije bona fide potnikov. Tako bi torej postalo vse bolj evropsko. Ohranjamo varnost, nekako pa moramo olajšati zakonito potovanje. Vstop v EU. To je ključnega pomena v ekonomskem sektorju. zato smo se posvetovali z akteri. Pomemben je turizem, še prav posebno za nekatere regije, tudi mojo. In to, da se izpolni prošnje tudi elektronsko. Torej, kar nekaj tehničnih elementov. Ampak, seveda, olajšati vse to, to je nekaj, kar moramo imeti v mislih. Trenutni predlog komisije povezuje vizumsko politiko s tem, da bi dosegli boljše ravnovesje med varnostnimi vprašanji in migracijskimi vprašanji, ekonomski premisliki in splošnimi zunanjimi odnosi. Torej, predvsej je političnih tudi vprašanj. Ti moramo torej pravo ravnovesje med migracijami, varnostnimi vprašanji in poenostavitvijo viz, da ne bomo poplavljeni. In kot je nadzornik za vas podatkov tudi dejal, kar se tiče migracije, kar se tiče boja proti terorizmu, kar se tiče varnostnih vprašanj, to so specifična vprašanja, ki jih ne smemo mešati kot zamenljivih. To ni neka kaotična mešanica med bonefide, potniki in bojem boju proti terorizmu. To moramo imeti v mislih, zato da bi našli pravo ravnovesje. Ravnovesje med svoboščinami, varnostjo in vizumsko spustitvijo. Tukaj me moti, da ekonomskih interesov in interesov zunanje politike skoraj da nima. Tako da moram reči, da moramo skušati najti pravo ravnovesje ekonomske interese bonafide potnikov in varnostni pomisleki. Komisija in njena ocena vpliva vse čas ponavlja, je vedno več tega, vedno več migracij, priznavajo pa, da je večina prosilcev za azil takih, da ne povzročajo varnostnih težav. Velika večina jih ne nameravam migrirati, želijo samo vstopiti v EU dobronamerno. Torej, predlog ni prvi, kot sem dal je drugi, pa zdi se mi potrebno med pogajanji, med svetom in komisijo, skušamo najti pravo ravnovesje, tudi kar se našega stališča tiče. Namen je bil, da bi vizumski zakonik povezali z odprtjem zakonitih poti kako bi naprimer pomagali ranljivim skupinam migrantov. To se je potem skazalo za nemogoče in smo se odločili, da bomo umaknili vsako referenco na to in to podali v poročilo na rastno pobudo, ki ga je na srečo večina odbora Libe podprla in veselim se, da bo plenarka potrdila ta pomembeno izvrsten rezultat novembra. To bo poslalo določeno sporočilo in tako bomo lahko hitro napredovali, kar se tiče trenutnega predloga pri tem vizumskem zakoniku. Za me je najbolj občutljivo vprašanje, nova vloga za vizumsko politiko kot vzvod za ponovno vračanje. V različnih dokumentih je že bilo predlagano, da moramo imeti v mislih tudi to ampak sedaj prvič, da je to vključeno v zakonodajni predlog, ko povezujemo vize z vzvodom na tretje države, kar se tiče pomenega vračanja nezakonitih eh, migrantov. Komisija priznala, da vizumski zakonik na začetku ni bil mišljen kot vzvod, kar se tiče tretjih držav, ampak bolj kot sredstvo za standardizacijo postopkov izdajanja viz po državah članicah. Ta novi politični kontekst, ki ima toliko, toliko varnostnih elementov, pa dodaja določeno razsežnost s tistimi državami, ki ne želijo sprejemati, ki lahko dosegajo več, če bi imeli kak zvod. Zato moramo imeti politično mešanico pozitivnih in negativnih spodbud na različnih področjih namreč razvojno sodelovanje, trgovina, investicije, izobraževanje, pomoč, da torej pripričamo države. Ampak ta politična mešanica ni ravno prisotna v trenutni različici predloga komisije. Poleg tega, ker za pomankanje podatkov v presoji vpliva komisija, priznava, da ni trdnih dokazov, lahko bi vizumsko vzvodenje lahko vodilo do boljšega sodelovanja z državami pri sprejemanju. Mislim, da moramo povedati komisiji, da je naš cilj, da povečamo vzvodenje, kar se tiče nesodelujočih držav da se eno tudi in dovolj specifičnih elementov, ki jih potrebujemo. Smerica, boljša zakonodaja. In končno mislim, da je paradoksalno. Vsi en svet stojata, da vizumski zakonik ni prostor za humanitarne vize. Pa vseeno ostajate, da mora biti to prostor za sporozumev vračanje. Prek kompromisov predlogu spremenj, pa mislim, da bomo dosegli ravnovesje s predlogom komisije, da bo bolje urejeno. In potem zdravstveno zavarovanje. Mislim, da prosilci ne bi smeli, da od njih ne bi smeli zahtevati, da za kratkoročne vize me naprimer pridobiva ogromno medicinske dokumentacije. To bi bilo nesorazmerno breme za te prosilce tudi ni dokazal, da imetniki kratkoročni viz, vizom za kratko bivanje povzročajo breme za zdravstveno zavarovanje držav članic. Torej imamo predlog spremembe za to, da bi črtali to zdravstveno zavarovanje za potovanje. In potem postopku, kar se tiče za potrebujanje viz, moramo okrepiti predloge. Predlog mora biti okrepen. Naprimer, morali bi imeti možnost podati prašno ne samo do 6 mesecev, ampak do 9 mesecev pred potovanjem. To je bolj aktualizirano. In seveda je to občutno ceneje, če rezervirate prej. Potem kaskadni sistem, vizumi za večkratni stop, za bona fide potnike, po mojem mnenju, je to prednost, ne samo za bona fide potnike, ampak tudi za stale. Mislim, da lahko podamo prav, ko smo jim dobili še boljšo ta sistem. Hvala lepa, hvala lepa, pravi predsednik. Hvala lepa. Veliko je že dobrih praks, konzulati to imajo, pravna sredstva tudi obstajajo, tako da bi morali imeti nekakšen sistem za pritožbe konzulatov in veleposlaništev. Upam, da bomo sodelovali in to konstruktivno. Hvala lepa. Ja, prihranite še kaj za kasneje. Tako, poročevalci v senci, zelo nakratko, prosim. Heinz, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu za njegovo prvo poročilo. Še enkrat bi rad povedal, da vizumske olajšave za potnike iz tretjih držav, tudi sedaj skušamo tukaj določiti, ki krepijo naše odnose, čeprav posebno za turiste, poslovneže, umetnike, športnike, to je naš cilj. In zato smo upravičeno v ločenem doseju pranovali humanitarni, humanitarne vizume, tudi s porčovcem Aguilarjem in z Marko porčovcem Senci. In smo tudi dosegli kompromis. Prav tako smo temu zaključili. Sedaj pa vedno znova v tem poročilu vidimo poskuse, da bi humanitarni vizum spet pretihotapili notri. To gotovo ne bomo sprejeli. Tu bomo imeli predloge spremembe, ki bodo to zavrnili. Povezovanje vizumske politike eh, s pozivom o vračanju, mislim, da je to zelo legitimno in ustreza in bi naj bilo o tem poročilo, kaj ti pri vizumskih olešavah za tretje države je to dejanje dobre volje in zato pričakujemo, da bodo tretje države pri sprejemanju sodelovali. Zato moramo to ohraniti. Kar se tiče zavarovanja za pot, pa tole, če bomo to črtali, potem bodo evropski državljani plačevali za tiste, ki prihajajo k nam in zbolijo. Mislim, da je to absolutno nesmiselno in tega ne moram pozdraviti tega, o tem sploh ne smemo resno razmišljati. Torej, to pomeni, imamo sem samo ključne točke, žal moram še na glasovanje FEM. Mislim, da bomo z veliko predlogi sprememb skušali doseči kompromise. Poskušajmo in ne pozabimo. Odgovornost imamo pred evropskimi državljani in ne za naše sanjarije in fantazije, ki jih morda kdo ima. Poskusimo to, sicer bo pač moralo odločiti glasovanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Becker. Helga, Stevens, prosim, počakaj, sem si zdaj kar na kratko, prosim. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi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 oblikovali v bistvu odlično stališče, vendar pa žal vsem tem času nismo uspeli doseči dogovora o humanitarnih vizumih. In to kljub temu, da smo v parlamentu dosegli strinjenje glede tega, da so humanitarni vizumi potrebni. In zato menim, da ta enotnost, ki smo jo izkazali pri tej točki v Evropskem parlamentu, eh, očitno mm, ni več realnost in eh, ta vizumski zakonik, o katerem razpravljamo, je zato nova možnost, da bi to točko olajšali, ne da bi jo naredili še težavnejšo, ampak tukaj, kot vidim, je pa prišlo ravno do tega, da je ta točka postala še težavnejša. Torej, kljub nekaterim pozitivnim točkam, mislim, da eh, pomanjkljivosti prevladajo nad prednostmi. Naprimer, to, ko je bilo rečeno, da v to rubriko ne smejo spadati druge oblike vizumov, ki jih imamo za druge primere, kot je bilo naprimer tudi že rečeno v preteklosti, da humanitarnih vizumov ne kaže vključevati v zakonik. Mar si kaj je bilo že povedanega, ampak sama bi rada želela se dotakniti ponovnega sprejema. In glasovali smo tudi o predlogu na lastno pobudo o humanitarnih vizumih v zvezi s tem. To je le en korak na tej poti, je pa pred nami še veliko dela, če bomo želeli uresničevati humanitarne vizume. Še zelo daleč smo od rešitve, ampak naj rečem, da se vendarle v večini točk strinjam z poročevalcem. Marie-Christine. Hvala, gospod predsedujoči. Včasih se sprašujemo, o čem tukaj sploh govorimo. Zdi se mi, da se namreč s tem dosjejem ukvarjamo že od samega začetka in da smo ga videli že v vseh pojavnih oblikah. Reforma vizumskega zakonika je bila mišljena zato, da bi o, olajšali tranzit turistom in zdaj se pa zdi, da to postaja mehanizem proti tako imenovanemu nezakonitemu priseljevanju. Torej, sama sem vendarle državljanka, Eh, države, ki izdaja eno četrtino vizumov za kratko bivanje v Evropski uniji. In lahko bi marsikaj o tem povedala. Zelo zadovoljni smo in ponosni na to, da eh, omogočamo turizem, ki je za nas ugoden. Sedaj pa tukaj vidim, da smo dejansko. Um, tako zelo pod vplivom uh, Eh, teh nezakonitih priseljevanj, da imamo tukaj točke, eh, ki se mi zdijo pravo norčevanje iz evropskih državljanov, ki so navezani na določene vrednote in mislim, da se tukaj norčujemo iz naših državljanov in naših držav članic. Torej, mi, ki smo se rodili v evropskih državah, v katerih mi, državljani, ne potrebujemo skoraj nič oziroma zelo malo vizumov, ko potujemo po svetu, bi morali biti nekoliko manj obsedeni z vprašanjem tujih državljanov, ki si želijo in prihajajo na obisku naše države. In uh, pogoje za izdajo vizumov ne moremo, po mojem, pogojevati s tem, kako se obnaša države, iz katere te, te, te, ti ljudje prihajajo. Naprimer, liberalizirali smo vizume za Združene arabske emirate in ne bom sedaj komentirala trenutnega dogajanja, ampak vseeno mislim, da bi morali pri celi vrsti vprašanj, ki so povezane s tem, bili malo manj uh, obsedeni. In tudi ti dogovori o ponovnem sprejemu tukaj nimajo nobenega mesta v bistvu tukaj gre za pravico odgibanja za nekatere državljane nekaterih držav članic in teh stvari sploh ne moremo povezovati, saj to nima nič skupnega in isto velja za humanitarne vizume in v nasprotju s tem, kar trdi poročevalec in se ne strinjam z njim. Humanitarni vizum ne pomeni pravice za zakoniti prihod v, v Unijo, ampak gre za možnost, da eh, ljudem, ki to potrebujejo, omogočimo prihod tako, da ne bo njihovo življenje ogroženo. Torej, tukaj mešamo res jabolka in hruške in še kaj. Eh, poročevalec um, seveda sem z večino vaših predlogov um, lahko zadovoljna in se z njimi strinjam, ampak z nekimi. Z nekaj stvarmi pa se ne morem strinjati. Uh, sem proti povišanju cene za vizume. Zakaj? Zato, ker potem bo to postal spet inštrument, ki bo na voljo bogatim in ki bo šel na rovaž uh, eh, najrovnejših. In uh, konzulati imajo itak možnost, da mm, na ta način, da dajajo možnost zasebnim podjetjem, da plačujejo njihove storitve. No, ali si lahko to predstavljate v podsaharski Afriki, kjer so države najrevnejše, da bodo morale plačevati rekordno visoke cene za to, da bodo lahko prišli v Evropsko unijo. Potem pa še nekaj, zadovoljna sem eh, z amandmajem poročevalca, ki zadeva vprašanje zdravja, vendar pa nekoliko dlje, kjer se govori o sorodstvenih vezeh med osebami, ki sprejmejo nekoga, da pride na uh, ozemlje Unije eh, z namenom turizma, ne vem, tudi tukaj se mi zdi, da smo vse obrnili na glavo. Pa še nekaj, vsaj želela bi si to, ker vem, da smo že imeli predloge na to temo. Torej, ne razumem, zakaj omejujemo predstavnike določenih organizacij, ki prihajajo na seminarije oziroma konference z eh, starostjo. Pa saj niso samo mladi ljudje tisti, ki prihajajo k nam, sem prihajajo predstavniki katerih koli organizacij iz katerega koli dela sveta in to nima nobene veze s njihovo starostjo in z mladostjo. Torej, gospod poročevalec, v tem smislu bom pripravila eh, celo vrsto predlogov sprememb. Mislim, da na tem področju sicer dobro sodelujemo in upam, da eh, se bo to tudi vnaprej izkazalo, saj se v, z večino vaših predlogov vendarle strinjam. Eh, Hvala lepa. Zelo vsebinski prispevek. Poročevalce v senci, tudi poročevalca. Tako, da bomo sedaj zaključili z razpravo. Rok za predloge spremem pa je 5. november. Hvala lepa. One za predstavitev. Hvala pa kolegice in kolegi za potrpljenje. Tako. Gospod Terikabra, si tukaj? Tudi povečavci esenci so, tako da gremo kar naprej na naslednjo točko. Hvala lepa vsem za potrpljenje in vzdržljivost. Gremo kar naprej, torej na naslednjo točko, stanje temeljnih pravic Evropske unije v letu 2017. 6. septembra gospod Terek Amras, poročevalec za to poročilo, predstavil osnovnotek poročila, 416 prvogo sprememb. Imamo sedaj in sedaj bo predstavil te predloge sprememb. Poročilo 416 gospod Terikabra, zelo potrpežljivo je čakal. Tudi kar nekaj počasi vse je tukaj. Tako da prosim, gospod Terikabra, in še enkrat hvala lepa vsem, da ste ostali tako pozno. Hvala lepa. Brief and short, because it's late and we are tired. Bom kratek, ker je pozno in smo utrujeni in morate praznovati svoj rojstni dan. Svoje zasebno praznovanje, tako rekoč. Ja, moj rojstni dan je, če kdo prej to ni slišal, ker je Silvi popolnoma zmedena. Dobro, dobro, nadaljujte. Najprej hvala lepa, počasno senci. Na to poročilo, kot ste dali 416 predlogov sprememb, ki bodo obogatili besedilo, naj pa izpostavim dejstvo da imamo sedaj manj predlogov sprememb kot v prejšnjih letih. To si lahko različno tolmačimo, ampak mislim, da je to dober znak. To pomeni, da so se poročevalci v senci strinjali, da bodo jedrnati in to je pomembno. Po prvem pregledu predlogov sprememb vidim, da imamo nekako skupno vizijo, kar se tiče področja temeljnih pravic v lanskem letu. Gre za teme kot je medijska svoboda, LGBTI, zaščita žvižgačev, človekove pravice, diskriminacija manjšin in porast desnih gibanj. To se je ponovno pogosto omenjalo. Pozdravljam to dejstvo, kaj ti je eden glavnih ciljev s tem poročilom je, da identificiramo teme, ki so v spredju političnega življenja, ki so bile v spredju političnega življenja 2017. Seveda pa smo teme izbrali glede na družbeno-politični učinek in glede na nujnost omembe. Kot je bilo zapisano v e-mailu sekretarja Talibe, bodo vse izgone verzije na voljo 19. oktobra. Sestanek s počevalci v senci pa bo 6. novembra, torek, od 10. do 11.30. Hvala lepa torej še enkrat vsem kolegicam in kolegom, počevalcem v senci za pomoč pri tem dosjeju. Hvala. Hvala lepa, gospod Terik Abras, da poznamo ta poročila. Vemo, da je veliko predlogov sprememb običajno in da je potrebno veliko dela vložiti v to. Sylvie Guillaume, pa je počakal sem se, sem te prosim. Don, um, euh, merci a Thierry d'avoir... Euh, Hvala. Hvala vsem, kar ste povedali, za vse, kar ste povedali in zdaj na kratko. Vse se bo zelo dobro odvilo, če bomo res uspeli uravnotežiti vsa ta problematična vprašanja, kar se tiče pravnih zadev, je to nujno. In ravno tako se bo vse dobro odvilo, če se bomo lahko strinjali tudi glede pravic eh, žensk in pri tem ustrajali na boju proti nadlegovanju, Eh, pri vprašanju diskriminacije in eh, zločinov zaradi sovražnosti bi tukaj uh, poudarila pravice skupin, kot so LGBTI in Romi. Kar se tiče migracij in azila, tudi tukaj je bistvenega pomena spoštovanje temeljnih pravic. Uh, amandmaji zadevajo nezakonit ta ravnanja v določenih državah članicah in ne nazadnje še boj proti lažnim novicam. Tako vse to je že eh, bilo vloženo, tako da mislim, da se bomo lahko o tem kar dobro dogovorili, predvsem, da bomo izločili eh, nekatere predloge sprememb, ki so res nagnusni, še zlasti tisti, ki zadevajo pravice žensk in um, Eh, fizično nadlegovanje. Eh, toliko za enkrat. Ste bili honest about it? Ja, biti moramo iskreni, odlično se vi. Ne želim pa si sestanko tako pozno, še tudi kasneje. Mari Kristina, ali je katero poročilo, ki niste poročali, kako sence? To so res eh, maljivi poslanci.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 in strinjam se s tem, kar je bilo na začetku rečeno, da je to prva stvar, s katero je treba začeti. Kar se pa tiče drugih vprašanj. ki so nam predvsem zelo blizu v naši skupini. Gre tukaj predvsem za vprašanje boja proti terorizmu in spoštovanja temeljnih pravic. Namreč um, teh se ne sme kršiti. Ravno tako se je treba izogibati mešanju eh, kaznivih dejanj, zločinov in terorizma, kar tako. Tukaj bomo tudi pripravili predlog spremembe. Ravno tako me skrbi vprašanje nasilja s strani policije. To bi tudi želela uh, vključiti. Uh, Eh, strinjam se za celo vrsto pripomp eh, glede diskriminacije in tako naprej. Tukaj ne bom šla eh, bolj v globino in še s tem se strinjam, kar je rekel poročevalec in sicer, da bi morali iti nekoliko dlje pri naši podpori Agenciji za temeljne pravice. Gospod predsednik, tudi še enkrat vam čestitam za rojstni dan in upam, da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 Zato vam tudi sam seveda želim voščiti vsaj še sto lepih let. Kar se tiče poročila, se nam zdi to predvsej enostranski dokument. Skušali bomo popraviti ravnovesje našimi predlogi sprememb, še prav posebno, kar se tiče svobode vere izpovedi. Tega ni v besedilu besedilo niso omenjena vprašanja. Napadov na spovedi. In mislim, da bi morali upoštevati tak predlog spremembe. To bi bil rezultat, to bi bil, to bi spet v dobrem duhu in tako bi izboljšali tudi poročilo samo. Pa tako želim omeniti, da ne govorimo o pravicah družin, naprimer pravicah staršev, da izobražujejo in vzgajajo otroke. To je v listini o temeljnih pravicah. Ne govorimo o emancipaciji diskriminiranih družbenih skupin v državah, ki so bile osvobojene totalitarnega režima. Ampak želimo seveda zagotoviti izboljšanja področja družbene enakosti. To besedilo ima kar nekaj protislavi, ali si ogledamo sedmi člen in ga omenjamo in to je zelo jasno. In jasno to temeli tudi na določeni filozofiji. Ali pa predlagamo, da je sedmi člen nadomeščen. Mehanizem, ki te, ne temelji na pogodbah mislim, da tukaj drzno stopamo izven pogodbe. Tako da bi predlagali, da se to upošteva in pridružujem se vsem tistim, ki omenjajo potrebo, da se upošteva tudi vprašanje korupcije. Korupcija je vedno nepravična, kar se tiče tistih, ki niso odeleženi. Je pa to grožno tudi za demokracijo, kajti obstajajo nekatere države, kjer so celo najviše funkcije izpostavljene korupciji. Ta dokument bi lahko bil bolj onotežen, po mojem mnenju, in zato bomo podali naše predloge sprememb. Vse pa vabim, da jih upoštevate. Hvala. Um. Hvala lepa, gospod Jurek. Gospod Terik Abras, je vse v redu? Ne vidim vas. Želite na kratko še zaključiti, prosim? Eh, eh, Cenim pripombe kolegov. Upam, da bomo sodelovali v dobrem duhu in prišli do zelo dobrega rezultata, če mi dovolite. Upam. Hvala, gospod Erik Abras. Gospa Gijome sovraži, ker imamo ta sestanek tako pozno. Nikoli mi ne bo odpustila. 22 minut čez 9. Na zelo francoski način. Dobro. Še ena točka. No, vesel sem, da tega ni slišala. Torej, zadnja točka, sedma. Izvajanje določ pogodbe glede državljanstva EU pravke mnenja ne vidim. Je vedno nadomešča? Nije, ne? Vidim pa prvi čas, vsem ste prišli za to, gospod Šoga. Tudi vi ste tukaj za to? Prav. On behalf of the rapporteur and the substitute for the rapporteur, who was. In imenu, mnenja, namestnika, moram reči, da za dva porčata v senci, ki ste tukaj, to ni ravno dobro. Povečujem se, v njenem imenu objema porčata v senci, zelo pozno je. Povečujem se, da se je to zgodilo. Morali bomo preložiti to točko. Se upravičujem Silviji. Se upravičujem, gospod Čogar. Um, I don't think that's conventional. Uh, Sylvie, just before you go. Sylvie, preden odideš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 In tako, da v bistvu sploh ni nobenega problema. Raj bi to preložil. To je nekonvencionalno. No, Prečujem se objema poročavcema osemci, ki ste prišli in sem, ki ste čakali. To bomo torej preložili. Hvala lepa vsem, ki ste potrpežljivo počakali do konca. Hvala lepa. Hvala lepa.